Muscardini per la breve presenza. Najlepša hvala, glasovanje bo potekalo jutri, sedaj pa gospa Muscardini o boju proti pohabljanju ženskih spolnih organov v Evropski uniji. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zdi se mi zelo primirno, da pri tej razpravi sodeluje ravno komisar Mišel. Eh, gospod Mišel je vedno zelo pozoren do problemov človekovih pravic in do tragedij, ki se dogajajo v Afriki. In ravno prisotnost komisarja Mišela um, mi, mi, me nadaje z upanjem, da bo komisija resnično pozorna do problema, ki danes ne zadeva zgolj 28 afriških držav in eh, bližnjevzhodnih držav ter sosednjih, temveč gre za problem, ki se dogaja znotraj Evropske unije velike migracije, ki so se zgodile v zadnjih letih, so privedle to tragedijo, so prinesle to tragedijo tudi v države Evropske unije. Um, na deset tisoče uh, deklic vsak dan tvega, da bodo podvržene tej grozoviti eh, praksi, ki jih fizično fizično nepovratno pohabi in privede tudi do psihične pohabljenosti. In zato, potem ko je parlament že večkrat se izrekel proti temu in je prek programa DAFNE prispeval finančna sredstva za 14 projektov za boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov. Se danes znova soočamo s tem problemom, kajti ta pojav ni v upadanju, ampak se še vedno širi. Imeti moramo dovolj poguma, da bomo bolj ustrezno začeli uporabljati preventivna sredstva s pomočjo kulturnih kampanj, ki bodo ženskam, ki so se priselile, ter tudi očetom teh deklic, eh, da jim bodo dopovedale, da ti um, plemenski obredi nimajo nobene zveze z viro in tako ne bodo dosegli integracije in ne bodo svojim otrokom uh, dali prihodnosti. Pomislimo na deklico, ki obiskuje francosko, italijansko, belgijsko šolo, ki nenadoma potem, ko se je vključila v družbo in uh, sovrstnikov, jo iztržejo iz te normalnosti in mora utrpeti, utrpeti tragedijo, ki je zaznamujena mu je za celo življenje ta deklica ne bo samo fizično pohabljena, ampak ne bo imela možnosti, da bi vzpostavila pravo, pravi, razmi, pravi odnos z drugimi uh, ljudmi. Počutila se bo drugačna, mi pa v tej družbi ne želimo drugačnih. Želimo ljudi, ki ne glede na uh, vir, na geografsko poreklo, na barvo kože, lahko skupaj uh, zgradijo Evropo, ki bo boljša in ki bo bližja državljanom. In zaradi tega, gospod predsedujoči in gospod komisar. Kot parlament mi se zahvaljujemo vsem kolegicam, ki so me iz uh, komisiji pomagale, da smo pripravili to poročilo. Mi želimo, da bi v Evropi uskladili zakone vseh evropskih držav in da bo jasno, da, da je pohabljen žeški spolnih organov Eh, treba obsoditi. Ne želimo niti, eh, želimo, da je ženska resnično izenačena z moškem, da ne obstajajo nikakršni obredi, inicijacije, ampak da pride do prave, eh, prave integracije, da nevladne organizacije lahko delajo in da lahko vključimo tudi organizacije ženskih, ženskih priseljenk in želimo kaznovati vse tiste, ki želijo pohabljati pohabiti eh, deklice in jih povleči v ta vrtinec eh, brezupnosti. In veliko, veliko točk sem omenila v svojem poročilu in upam, da so kolegi jih ocenili in proučili. In mislim, da poziv, eh, temu, da bi Evropa imela močen namen, da bi se združile vse tri institucije in se borile proti temu kriminalu, ki krši človekove pravice. In mislim, da mora biti to cilj nas vseh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospod Mišel. Želel bi se zahvaliti ne samo v imenu kolega, ki ga nadomeščam, ampak tudi v osebnem e, imenu bi se želel zahvaliti gospe Muskar, Muskardini, ki se je dotaknila kritične točke. Tukaj govorimo o škandalu in o drami. Zahvaljujem se za to odlično poročilo o boju proti pohabljanju ženskih spolnih organov v Evropski uniji. Evropska komisija je jasno obsodila tako znotraj Evropske unije kot v tretjih državah, da je to nesprejemljivo, da so te tradicionalne prakse, ki ne spoštujejo fizične in uh, umske integritete žensk in deklic. Strinjamo se vsem, kar piše v eh, poročilu in mislimo, da bi Evropska unija morala sprejeti strožje ukrepe, kajti nespremljivo in neverjetno je, da te prakse še vedno obstajajo znotraj Evropske unije. Treba je torej sprejeti pobude, da bi preprečili, da bi prihajalo do takega pohabljanja znotraj in zunaj Evropske unije. In to mora biti del tudi vseh politik do tretjih držav, tako da bodo dobro razumeli naše stališče. In morda se sedaj nekoliko oddaljujem od besedila, govorim o dialogih z recimo državami v razvoju. Nedavno je predsednik Burkine Faso uh, me je poklical po telefonu in mi rekel, da bodo odobrili zakon, da bi prepovedali to prakso v Burkini Faso. In to je nekaj težkega v Burkini Faso, kajti tam je veliko plemen, ki še vedno se ukvarjajo s takim pohabljenjem in gre za kočljivo teme, vendar so dokazali, da želijo narediti korak naprej potem Evropska komisija deblokira sredstva za to, da bi podprli take projekte, ki želijo izkoreniniti pohabljanje ženskih spolnih organov in podprli projekte vse tiste uh, deklice, ki so ogrožene tudi v Evropi. In glavni projekt, ki ga imamo na voljo, je Dafne 3, ki podpira, 3, eh, ki podpira nevladne organizacije ter institucije in javne, lokalne in regionalne oblasti v boju proti pohabljanju ženskih spolnih organov. Od leta 1997, kot ste povedali, smo sofinancirali 14 projektov, ki so namenjeni izključno tej temi. Šlo je za visoka sredstva, mislim, da milijon evrov in ti programi bi morali služiti za zbiranje informacij, statistike, določiti dobre prakse za, eh, in potem bi to moralo voditi v politična priporočila. Eh, še naprej želimo nuditi tako pomoč tudi eh, znotraj Evropske unije v kontekstu pomoči žrtvam nasilja, ter znotraj tudi kazenskega prava. Kaj ti, dokler se ne bomo s tem, s to temo doočili skozi to prizmo, povedati moram, da sem šokiran, obstaja neka oblika. Страхо. Страхо napetnosti evropskih politik, ki rečejo, to je del kulture, vendar pa je treba upoštevati evropska pravila. Ne, ne moremo imeti nekega koncepta pravice uh, na dveh tirih in to ne bo načelo. Uh, načelo uh, Eh, načelo spre, sprejema strani določene države eh, Evropske unije, vendar pa sem šokiran, da nekateri, ko govorijo o kulturi priseljencev, ne želijo kaznovati takih praks. In menim, da če želimo resnično rešiti to vprašanje vsaj znotraj Evropske unije, bomo morali poseči tudi po takih ukrepih. In to, po mojem mnenju, ne pomeni zmanjšati ali ogroziti zmogli, spremljivost, torej sprejem določene države. Vendar pa je treba povedati, to so naše kulturne in človeške pravice in če jih ne spoštujete, potem vas je treba kaznovati. Tukaj bom zdaj zaključil to digresijo, vendar pa eh, sem to želel povedati, kajti resnično se strinjam vsem, kar ste povedali. Kar pa, kar pa zadeva pomoč tretjim državam, komisija izvaja tri politike za boj proti pohabljenju ženskih spolnih organov v Evropski uniji tukaj gre za eh, žensko emancipacijo in eh, človekove pravice ter pravico do zdravja. To je del strateškega in političnega dialoga, ki ga vodimo z partnerskimi državami. Drugič, eh, podpiramo um, ozaveščanje, kampanje za ozaveščanje, za izboljšanje nacionalnih politik, ki bodo ustrezne za varovanje čl, uh, pravic žensk, zato da bi se izognili takim škodljivim praksam. Potem pa še uh, podpiramo akcije ozaveščanja ki so namenjene vsem, celotni družbi. Večletni program, ki zadeva vse te ukrepe za razvoj eh, prostora varnosti in pravičnosti, se bo končal leta 2010. 2010-2004 bomo imeli nov program eh, na podlagi Štokholmskega, takrat bomo imeli tudi novo sporočilo o tem programu, ki bo eh, govoril o varstvu človekovih pravic in pravic žrtev ter o priseljencih in ženskah komisija še ni pripravila posebne strategije za boj proti pohabljenju ženskih spolnih organov, vendar pa namerava to storiti in bo upoštevala ta problem v celotni uh, razvojni politiki. Najlepša hvala. Sedaj pa nadaljujemo, pravi predsedujoči, z zadnjim poročilom na dnevnem redu. Gre za poročilo gospoda Grasa Mora, ki govori o večjezičnosti, o prednosti Evrope in skupni zavezi. E, poročevalec ima besedo. Gospod predsednik, komisija je intitulada multi.